kar si je komisija zamislila, omogočilo napredek na terenu in da bo torej zmanjšalo razkorak in prepad med ženskami in moškimi. Hvala lepa. Hvala, gospod komisar. Tako zaključujemo razpravo, glasovanje pa bo jutri opovdan. Na dnevnem redu je zdaj poročila, gos, poročilo gospoda Trianta Filidesa o okrepljeni solidarnosti znotraj Evropske unije na področju azila gospod Trianta Filides, ali ste tukaj? Ah, nisem vas opazila, izvolite. Ja, gospod komisar, predsedujoča, spoštovani kolegi, pogajanja v zvezi z skupnim azilnim sistemom potekajo že nekaj časa. In eh, kar nekaj napredka je bilo eh, storjenega, ampak eh, stvari so take, da sistem ne bo takšen, kakršnega smo si želeli. Zagotovo so bili nestorjeni nekateri pozitivni koraki, eh, vendar pa bo trajalo še nekaj časa, še nekaj eh, časa, da bomo prišli po korakih postopno do tega, kar si želimo. Parlament je poslal jasen signal komisiji in državam članicam v zvezi s tem, namreč tem, kar si mi želimo, stališča okrepljenega sodelovanja oziroma solidarnosti znotraj EU in tu smo bili kar uspešni uh, stališča praktičnih korakov. Povedali smo, kaj naj bi to pomenilo v eh, praktičnem smislu, kako se, se deli proračun na tem področju med državami članicami. Zdaj čakamo komisijo, da bo pripravila ustrezne zakonodajne predloge, tako da bomo potem lahko tudi sami storili tisto, kar se od nas pričakuje že od leta 1999. Tu bi se zahvalil vsem sodelujočim v parlamentu. Odlično smo sodelovali na tem poročilu. Hvala lepa. Eh, Gremo naprej s postopkom. Kdo pritegne pozornost? Catch the eye in besedo najprej dajem gospodu Papa Nikolaju za minuto. Hvala, gospa predsedujoča v imenu ELS. Je gospa Holmajer kot eh, poročevalka v senci in sam bi se zahvalila eh, gospodu poročevalcu za odlično poročilo in bi hkrati povedala, da je zelo pomembno, da se o tem pogovarjamo tukaj. Ko smo pripravljali poročilo, smo se veliko posvetovali in medtem, ko pogajanja o tem svežnju še potekajo, smo morali seveda upoštevati zelo tesen časovni, časovnico, tesno časovnico. In vendarle nam je uspelo priti z nekaterimi priporočili, z nekaterimi predlogi in ko bodo ta pogajanja zaključena, nam bo opravljeno delo omoga, omo, olajšalo, kot je povedal poročevalec, da pridemo prek nekaterih ovir, ki so se pojavile v zvezi z svežnjem. Namreč, kar se tiče odgovornosti oziroma okrepljene solidarnosti eh, na področju azila. Upoštevati je treba točke, eh, gospod Poročvalec je upošteval vse točke in upam, da bo proces uspešno potekal tudi naprej. Sledi gospod Romeva. Najprej bi se zahvalil poročevalcu, tudi zato, ker je v poročilu uspel zagotoviti, da bo skupni evropski azilni sistem uh, uh, ustrezno podprt z, z uh, priporočili, kar pomeni, da bi se naj število ljudi, ki umrejo, ko skušajo prečkati sredozemlje, uh, da bi bilo manjše, kot je. Tako je namreč zaradi tega, ker imamo premalo ustreznih konkretnih ukrepov, še posebej, kar se tiče situacij, kakršna je recimo v Grčiji, To vse resnično zahteva ustrezen odziv Evropske unije in to je zahteva stališča človekovih pravic. Gre za našo politično, skupno politično odgovornost, da presežemo in odstranimo vse te težave, s katerimi se države članice srečujejo in jih ne morejo, s katerimi ne morejo opraviti same. Hvala lepa torej še enkrat za poročilo. A, Sledi gospa Mazej Kukovič. 670 Non. Očitno je ni, sledi gospa Basescu, beseda je vaša. Hvala, predsedujoča. Problematika azila na evropski ravni je seveda še vedno zelo delikatna. Velike razlike so tukaj med državami članicami, ko govorimo o zahtevah za azil in eh, tega ne moremo To lahko popravimo le z boljšo okrepljeno solidarnostjo. In ustanovitev urada za podporo azilu bi bila nekaj, kar bi bilo zelo pomembno stališča okrepljene solidarnosti. Romunija je razumela, kakšna je tukaj potreba po sodelovanju med državami članicami, ki eh, dobivajo zahtevke za azil, čeprav Romunija dobiva malo takšnih zahtev. Jasno pa nam je, da moramo sodelovati pri upravljanju migracijskih tokov. Upam, da bo v prihodnje eh, finančno to bolje pokrito in da bo dejansko omogočena okropljena solidarnost na področju azilnih tokov. Sledi gospa Flašikova. Ďakujem veľmi pekne, pani. Hvala lepa, predsedajoča. Európska únia sa obviezala do leta 2012 uspostaviti skupni evropski zveni sistem. Želimo si skupne zaščite po skupnih pravilih. Gre za enako zaščito, raven, enako raven zaščite vseh. Zelo pomembno je vzpostaviti tak sistem. Migracijski tokovi so običajno mešani in zadevajo tako priseljence, prosilce za azil, pa tudi mladoletne brez spremstva. Ti tokovi imajo svoje posebnosti in te je potrebno poštevati. Države članice niso sposobne ali pogosto niso sposobne obdelati vseh zahtevkov prosilcev za azil. Potrebujemo enoten odgovor, eh, bolje moramo porazdeliti pristojnosti, okrepiti zaupanje in okrepiti tudi tehnično sodelovanje. Hvala lepa. Un onstein. Sledi gospod Un onstein. marca my wszyscy znamy problemy malty problemy włoch. poznamo malteške težave poznamo težave pred obalami lampeduse v grčiji in v drugih državah eh, v sredozemlju eh, ne govorimo pa veliko o sosednjih državah eh, torej o eh, eh, soseščini vzhodne Evrope, pa tudi, vendar je tudi tam to velik izziv. Namreč v Evropski uniji ne smemo ločevati med južnoevropskimi problemi in severnoevropskimi problemi. Potrebujemo eno skupno, enotno politiko in z veseljem ugotavljam, da številni med nami govorimo o evropski solidarnosti. To je tisto, kar potrebujemo. Potrebujemo tudi ustrezen nadzor ali pa celo neko skupno uh, uh, službo za uh, nadzor meje. Seveda je treba zagotoviti, da bodo ti ljudje obravnavani spoštljivo in treba je ugotoviti, kaj lahko storimo za njih, da bodo živeli v normalnih okoliščinah. Sledi gospod Paška. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca. Hvala lepa, gospa predsedajúca, spoštovaný gospod komisár. Vedno več priseljencev imamo po arabski pomladi, še prav posebno. In sedaj vidimo, da je skupna zina politika še bolj pomembna. Južne države so najbolj prizadete. Odzvale so se, želele so boljšo razporeditev premen. Tudi ostale države članice ne pomagajo. Enostavna rešitev pa je, ne, prineše, ne prinese vedno zaželenih učinkov. Priseljenci prihajajo v Evropo in upajo, da bodo tu našli boljše življenje. Vedo, da so nekdanje kolonialne vele sile ravno na območju Evropske unije, obvladajo jezik in mislijo, da se bodo vključili v družbo. Indici ali Alžirci profesor, torej, ki govorijo angliško ali francosko, pa pridejo v Estonijo ali v Romunijo, imajo države, prihajajo do jezikovne pregrade in integracija je pravzaprav nemogoča. Da bi take situacije vsak dana eh, eh, učinkovito razrešili, bi morali imeti enovit sistem, ki bi omogočal tudi to, kje bi koga vključili v katero državo. Sledi še gospod Mikolašik. Hvala lepa. Koleginje, kolegovija, važni. Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani gospod komisar, gospa predsedoča, skupni evropski azilni sistem bi naj bil dokončan do leta 2012. To bi naj bila predelana različica. Ta sistem bi naj omogočal to, da bodo vse države članice uporabljale skupni imenovalec, kar se sistema vlog prosilca za azil tiče. Imamo nekatere države, ki so najbolj obremenjene, Grča, Italija, Malta, zaradi pritoka iz afriških držav. vedno znova se soočajo z novimi priseljenci, ki pa se, naprimer, želijo naseliti tudi kje druge, naprimer tudi na Slovaškem. Ponosen sem, da je Slovaška dosegla napredek. Obiskal sem enega od azilnih domov, pogoji so zelo dobri, tudi zdravstvena skrb obstaja in veliko možnosti za integracijo. Poročilo je po velik uspeh. Hvala, gospod Mikolašik. Zdaj pa dajem besedo še gospodu komisarju. Hvala, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci, poslanke, hvala gospodu Trianta Filidesu za to poročilo, hvala tudi seveda ostalim poslancem, ki so sodelovali pri delu na njem. Veselimo se tega prispevka k medskupnostni, znotraj skupnostni solidarnosti in vesel sem, da se strinjamo glede temeljnih pogledov, še posebej glede tega, da mora solidarnost iti z roko v roki z odgovornostjo vseh tistih, ki so pleteni na področju azila. Področja, na katerih potrebujemo solidarnost, smo prepoznali v vseh inštitucijah. Praktična, praktično sodelovanje mora pa iti z roko v roki, seveda, za zakonodajno harmonizacijo. Ustrezna solidarnost, solidarnost in ustrezna prožnost vseh upletenih bo dosežena z boljšim, tesnejšim sodelovanjem med vsemi eh, in z boljšim sodelovanjem držav članic, kar se tiče prosilcev za azil in drugih uporabnikov teh, tega področja. kaj potrebujemo tukaj. Naše dejavnosti morajo biti jasne in uravnovešene. Podpora mora iti onkraj tistega, da se le borimo proti nelegalnim migracijam, moramo videti, kako je z naseljevanjem prosilcev in tako naprej, kako je z skupnim sistemom. Drugič, solidarnost pri azilu, pri njej ne gre najprej za. Eh, odzivanje, za nujne ukrepe. Ne, moramo zagotoviti medsebojno zaupanje med državami članicami na področju vsakodnevnih praks, kar se tiče recimo eh, naporov pri integraciji. V prihodnosti se moramo s tem več ukvarjati. Tretjič, treba je zagotoviti, da bodo izpolnjene vse zaveze komisija bo o teh eh, naporih poročala eh, v začetku naslednjega leta in ko pripravljamo to poročilo, eh, bi želeli povabiti države članice oziroma jih bomo letos povabili, še jeseni povabili na posvet o tem. Poročilo bo govorilo tudi o izvajanju Dublinske uredbe in hkrati govorilo o novem sistemu za naseljevanje uh, prosilcev za azil. Seveda stvari tu niso idealno urejene. Leta 2007 smo že ugotovili, da imajo nekatere države članice na ramenih neproporcionalno veliko breme. In eh, potem so tu še nekatera druga dejstva, ki jih je treba upoštevati. Države članice brez zunanje eh, meje lahko prav tako so na udaru. Standardi po državah članicah so zagotovo ponekod nezadostni in neenaki, ponekod imajo prosilci boljše možnosti kot drugot. In vse te stvari bomo morali urediti z eh, reformo Dublinske uredbe in seveda z drugim, drugo fazo razvoja azilnega sistema. Ko govorimo o CAS-u, torej o azilnem sistemu, je to področje, s katerim se bomo morali nujno ukvarjati. Hvala lepa. Hvala, gospod Dali. S tem zaključujemo to razpravo. In prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda, ki je skupna razprava o farmakovigilanci. Gre za poročilo gospe McEwen v zvezi z spremembo direktive in za poročilo iste poročevalke o spremembi uredbe. Predajam torej besedo gospe McEwen za štiri minute. Hvala lepa, predsedujoča.